Začel bom s poročilom. In sicer takole gre. V skladu s členom 166 poslovnika Evropskega parlamenta se je parlament odločil, da kaznuje gospoda De Grafa za njegovo obnašanje 28. Eh, oktobra na plenarnem zasedanju in eh, s tem bomo posegli v njegovo, uh, njegove dnevnice za pet dni. Poslanec je bil o tem obveščen. Now, will, uh, will... Sedaj pa bomo nadaljevali.